No. Dobro jutro. Dobro jutro, kolegice in kolegi. Zasedanje se nadaljuje. Imam dve obvestili in sicer eh, sem jo prejel strani političnih skupin in pa nepovezanih poslancev. Gre za imenovanja v parlamentarne delegacije v skladu z členom 223 našega eh, poslovnika in ta imenovanja bodo objavljena v zapisniku tega zasedanja skupina ELS pa me je obvestila o nekaterih odločitvah v zvezi z spremembo sestave odborov. Tudi te spremembe bodo zapisane v eh, zapisniku tega zasedanja in stopajo v veljavo za današnjim dnem. Sedaj pa je po dnevnem redu eh, na vrsti priprava izrednega zasedanja Evropskega sveta 20. februarja o večletnem finančnem okviru. Izjave bosta podala svet in pa komisija. Zahvaljujem se Ursuli von der Leyen, eh, da se je odeležila našega zasedanja in pozdravljam ministrico Brnjac, ki bo podala svoj prispevek. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, v veliko veselje mi je, da lahko danes spregovorim na tem zasedanju Evropskega parlamenta in spregovorim o izrednem zasedanju Evropskega sveta o večletnem finančnem okviru, ki bo potekalo 20. februarja po predstavitvi predloga komisije za večletni finančni okvir, so se s tem ukvarjala že bolgarska, avstrijska, Bolgarsko, avstrijsko in pa finsko predsedstvo. Pripravili so temelje za dogovor. Sedaj pa smo v odločilnem obdobju. Po razpravi na decembrskem svetu je predsednik Evropskega sveta vodil posvetovanja z številnimi državami in članicami. In 17. februarja bo podan predlog za dogovor na ravni Evropskega sveta. Hrvaško predsedstvo povsem podpira mnenje, da je potrebno dogovor najti čim prej. To nikakor ne bo lahko in tega se vsi dobro zavedamo. Še zmeraj obstajajo velike razlike med tem, kar želimo doseči na ravni Evropske unije in pa finančnimi sredstvi, ki bodo za to na voljo. Vendar pa zavlačevanje ne bo pomagalo, ravno nasprotno e-stop Združenega kraljestva je povzročil eh, proračunsko luknjo, kar nas je spravilo v še težavnejši položaj. Hkrati pa se Evropska unija srečuje z številnimi novimi izzivi in ima zaradi tega tudi številne nove prednostne naloge. Imamo ambiciozne cilje v strateški agendi in eh, zaradi tega mora svet odpreti vrata za zaključek pogajanj na področju številnih eh, dosjejev, eh, ki eh, jih bomo sprejeli v postopku soodločanja. Čim prej moramo sprejeti osnutek eh, večletnega finančnega okvira, tudi zaradi tega, ker to še ni konec poti. Evropski parlament mora namreč dati svoje soglasje. Dobro se zavedamo pomislekov in pa stališč Evropskega parlamenta. Zaradi tega so predsedstva tudi sprotno seznanjala Evropski parlament o razvoju v svetu. Recimo pred eh, svetom eh, za splošne zadeve. In to bomo storili tudi prihodni teden. Hrvaško predsedstvo bo nadaljevalo z eh, tem pristopom. Kadarkoli bomo v svetu razpravljali o večletnem finančnem okviru. Tudi predsednik Evropskega sveta je imel več dvostranskih pogovorov z poslanci Evropskega parlamenta. Ko bo sprejet eh, spoglasni dogovor na ravni Evropskega sveta, bomo tesno sodelovali z parlamentom, zato da bi dosegli pozitiven rezultat, ko bo parlament glasoval o tem predlogu potrebujemo uravnotežen sporazum o večletnem finančnem okviru. To je v interesu vseh inštitucij, držav članic in pa eh, državljanov Evropske unije. Resnično upam, da bomo dosegli ta rezultat. Hrvaško predsedstvo si bo za to vsekakor prizadevalo. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala. Sedaj pa predsednica komisije, gospa von der Leyen, izvolite. Thank you. herr präsident meine prihodnji teden bomo imeli izredno sejo evropskega sveta in to je pomemben trenutek za evropo izhodišče je načeloma dobro kajti vse tri inštitucije parlament svet in komisija se strinjajo glede strateške agende vsi vemo kaj je na kocki. Imamo zelo jasne skupne politične cilje. Evropa bi morala do leta 2050 postati prvi oglično neutralni kontinent. Ne samo, ker gre za zdravje našega planeta, čeprav je to zelo pomemben cilj, ampak tudi zato, ker se zavedamo, da če bomo razvili zdravo in zeleno gospodarstvo, bomo ustvarili tudi nova delovna mesta. Poleg tega želimo uživati prednosti digitalnih sprememb v svetu in sicer ne le na pasiven način, ampak želimo biti v tem procesu aktivno udeleženi. Poleg tega želimo ublažiti tudi spremembe, do katerih eh, bo eh, privedel ta prehod na digitalno gospodarstvo. Zaradi tega moramo poskrbeti tudi za dodatno usposabljanje in izobraževanje, vendar eh, pa nam časa zmanjkuje. Če ne bomo kmalo sprejeli proračuna potem prihodnje leto, ne bomo imeli novega proračuna, ki bi nam omogočil financiranje novih prednostnih nalog Evropske unije. Po skoraj da dveh letih pogajanj je sedaj skrajni čas, da sprejmemo odločitev. Vsi moramo biti pripravljeni na sprejem kompromisa, predvsem pa moramo poskrbeti za uravnoteženost med starimi in pa novimi prioritetami. Kajti, če si ogledate pogajanja, lahko vidite, da je veliko držav članic, ki močno zagovarjajo kohezijsko politiko in prav imajo. Veliko pa je tudi držav članic, ki močno zagovarjajo skupno kmetijsko politiko. In prav je tako. Ampak pričakujem enako predanost tudi, ko gre za naše nove prioritete. Kajti, ko bo proračun podpisan, ko se bomo glede proračuna dogovorili, bodo vse oči oprte v parlament in pa v eh, komisijo, vsi bodo zahtevali obzorje, Erasmus, obrambno politiko, sredstva za infrastrukturo in tako naprej. In zaradi tega moramo zares zagotoviti, da bomo novim prinosnim nalogom posvetili vso pozornost, ki si jo zaslužijo. Sprejeti moramo evropski proračun, ki bo zagotovil možnost naložb v eh, digitalno tehnologijo, v umetno inteligenco ki nam bo zagotovil vodilno mesto na področju raziskav, ki bo zagotovil prihodnost za mlade v vseh koncih Evrope, ki se bo sposoben spopasti z razlogi za migracije, ki bo zagotovil solidarnost v primeru naravnih nesreč, ki bo omogočil vzpostavitev Evrope varnosti in svobode. Potrebujemo pa predvsem proračun ki bo državljanom in pa podjetjem pokazal, da smo se sposobni odzvati na podnebne spremembe. Za državljane je to glavna prioriteta, za nas pa je to temeljni izziv in ta izziv moramo spremeniti v priložnost. Dragi poslanci, uspeh teh proračunskih pogajanj je odvisen od sredstev, ki jih bomo zagotovili za financiranje našega zelenega dogovora za Evropo. Ne bom sprejela rezultata, ki ne bo zagotavljal, da bo vsaj 25 odstotkov proračuna namenjenih za boj proti podnebnim spremembam. In pričakujem proračun, ki bo zagotovil nova sredstva za mehanizem za pravičen prehod. Razlog za to pa je povsem preprost. Če ne bomo zagotovili potrebnih sredstev za podporo najbolj izpostavljenim regijam in pa državljanom, ne bomo uspeli doseči cilja oglične neutralnosti. Pomagati moramo tistim, ki jih bodo te spremembe najbolj prizadele. Zeleni dogovor je dogovor z državljani, z raziskovalci, z podjetji. In tako kot vi, verjamem, da potrebujemo nova lastna sredstva za Evropsko unijo. To bi pomenilo velik napredek in zaradi tega sem države članice pozvala, da spoštujejo stališče Evropskega parlamenta v zvezi s tem. Prepričana sem, da bi to lahko pospešilo naš skupni program, hkrati pa bi na ta način zmanjšali pritisk na nacionalne proračune in na ta način bi omogočili prerasporeditev novih sredstev. Torej, to bi pomenilo napredek za vse. Drage poslanke in poslanci, vsi vemo, da pogajanja ne bodo lahka. Kot ste dejali, imamo kot unija 27 držav članic manj sredstev, približno 75 milijard manj za celotno obdobje, za celotno sedemletno obdobje. Srečujemo pa se z številnimi izzivi, ki jih države članice ne morejo rešiti same. Poleg tega pa so pričakovanja za prihodnji večletni finančni okvir izjemno raznolika. Kot poslanci Evropskega parlamenta zelo dobro poznate razprave v eh, državah članicah Evropske unije. Najbrž razumete stališča v domovini, pa tudi stališča vaših kolegov. Torej, pogajna bodo velik izziv. Tega se vsi zavedamo, vendar pa se zavedamo tudi, da državljani nikakor ne bodo razumeli, če ne bomo zagotovili ustreznih finančnih sredstev za izvajanje načrtovanih politik. To je naša skupna odgovornost. Svet, komisija in parlament eh, morajo skupaj doseči rezultate za Evropo. Hvala lepa predsednica komisije. Sedaj pa bomo prisluhnili predstavnikom političnih skupin, predsednik Weber v imenu ILS. E predsednica, eh, gospod predsednik. Uh, predstavnica sveta, predsednica komisije, ko govorimo o večletnem finančnem okviru, govorimo o prihodnosti e, Evrope, kje postaviti prioritete težišča. In sicer želim najprej povedati, da bi bilo po našem mnenju zelo dobro, če bi bil Charles Michel e, prisoten danes tukaj. E, dobro bi bilo, če bi nam prisluhnil, kajti vemo, da se srečuje za našo usmerjevalno skupino, vendar pa priti na plenum pomeni temu dati drugo težo. Zato pravim, da bi bilo zelo lepo, če bi bil tukaj. Ampak eh, pozitivno eh, je določen datum 20. februar, kajti eh, izvaja se pritisk, gre za doseganje varnosti za državljanke, za državljane, kmetje, študentje, drugi, vsi pričakujejo neko določeno jasnost. Zato želimo veliko uspeha za 20. februar. To je pravi toč, dan, datum, da se to stori. Imamo nov mandat, odgovorni smo voljivkam in voljivcem, komisija ima nov mandat, vsi smo opremljeni z novimi čevlji in vemo, kaj ljudje želijo od nas po teh evropskih volitvah in sedaj moramo to skupaj realizirati. Prva točka je, da jasno povemo na evropski ravni, da ne gre za to, da se eh, branijo obstoječa sredstva. Mislim, da moramo biti sposobni samo kritike. To mora biti možno pri pogajanjih o proračunu, eh, da. Eh, ustrezno razporedimo ta denar. Komisarja Göttinger in sedaj Johannes Kahn eh, sta to odločno povedala da smo dejansko tu samokritični. Neka tema, ki je pomembna za nas kot LS, je nadzor nad proračunom in sicer, da se omejijo plačila za individualno osebo. Če neka oseba iz evropskega proračuna dobi velike vsote, to ni prav. In zauzemamo se za proti oligarhične zakone v EU, ki bi preprečevali, da bi denar pristal v enih rokah. Druga tema je, da želimo želimo obraniti obstoječi denar, da je dobro investiran. E, kmetje potrebujejo podporo v globalni e, tekmi, e, podeželje potrebuje podporo, regionalno pospeševanje, to je vse pomembno. Potrebna je solidarnost, potem Erasmus, raziskave, to daje Evropi dodano vrednost. Tretje področje ki je pomembno za nas, je, da ne smemo varčevati eh, v eh, prihodnost in sicer agrarno področje, regionalni razvoj, vse to je pomembno, vendar pa eh, ne sme priti do dinamike, da bi varčevali, ko gre za bodoči razvoj Evrope. Želel bi si, da ne bi prišlo do razprave enega odstotka, da ne bi nadaljevali razprave o zgornji meji, ampak da bi konkretno govorili o vsebini ko eh, Evropski svet, na primer, sprejme sklep o dodatnih deset tisočih uradnikih, eh, ki ščitijo naše zunanje meje, potem ni sprejemljivo, če finsko predsedstvo zmanjša ta proračun za eh, eno tretjino. To velja tudi za raziskave, na primer projekt, ki je za nas zelo pomemben, za ELS, boj proti raku, zato potrebujemo določena sredstva, da bomo uspešni. In kar zadeva Erasm, to sem že tudi povedal. Hvala Johannesu, hvala Ursuli von der Leyen za tisto eh, jasnost eh, in za obrambo teh tematik. Eh, prav tako si želim, to pravim kot Nemec, da bi končno lahko razpravljali o neto plačnikih. Če želimo obraniti meje v Evropi, če želimo spostaviti Marshallov plan za Afriko, potem to ni denar, ki bi pritekel nazaj na nizozemsko ali pa v Avstrijo, ampak to je v globokem interesu tako Nemcev, nizozemcev kot tudi Avstrijcev. Zato prenehajmo o razpravi o neto plačnikih in eh, zato eh, je treba govoriti o lastnih sredstvih, s katerimi se financirajo eh, skupne naloge, da, to je, eh, da je to v skupnem interesu vseh evropejcev. To je najboljši odgovor, ki bi ga lahko dali in izredno želim podariti eh, in sporočiti svetu, eh, da je za ELS vprašanje lastnih sredstev rdeča eh, linija. Potrebujemo sistemske spremembe in zato so potrebna tudi nadaljna posvetovanja delovanja. Druga sistemska tema je rule of law, vladavina prava. Eh, davčni denar EU se lahko eh, izda samo, če se spoštujejo pravni principi. Neodvisno sodstvo, eh, svobodni mediji, to je najboljša garancija za ustrezno porabo sredstev. In zato Eh, zastopamo stališče, da je smiselno povezati pravno državo za večletnim finančnim okvirom. In še zadnje, David Cameron je v zadnji razpravi o večletnem finančnem okviru eh, intenzivno govoril o enem procentu, samo en odstotek, samo en odstotek. Eh, in mi bi želeli prepričati Britance, da je Evropa lahko tudi vitka. Doživeli smo Brexit. Če populistom dajemo hrano, če popuščamo populistom, potem bo to populiste okrepilo okrepilo in ne oslabilo. Zato potrebujemo ambiciozne ukrepe. Eh, potrebujemo ambicijo za Evropo. Hvala. Grazie, president. Najlepša hvala, predsednica Garcia Perez v imenu skupine socialistov in demokratov. Hvala lepa, predsednica, um, predsednik, uh, gospe in gospodje. To je ena izmed najpomembnejših razprav uh, tega zakonodajnega obdobja, pa tudi uh, prihodnost Evropske unije imamo cilje do leta 2050 eh, in eh, te cilje moramo doseči sredstvi za prihodnih sedem let. Vsi vemo, kakšna je situacija v Evropi, tudi svet. Vsi vemo, da eh, Evropa potrebuje veliko preobrazbo in da mora ta preobrazba biti tako gospodarska, okoljska, socialna. In če hočemo takšno preobrazbo eh, doseči in to ve tudi svet, eh, je treba imeti zmogljivosti za to, je treba dati na mizo preprosto sredstva, ki so za to potrebna. Ta parlament je zelo eh, razumen. 1,3 eh, odstotke bruto domačega proizvoda za lastna sredstva, za nove politike, to je zelo razumno. Na ta način bomo lahko eh, uresničili to preobrazbo. Predlog tega parlamenta je jasen in tudi uživa veliko podporo. Predsednica von der Leyen je močno ustrajala na tem, da bo njena komisija geostrateška, da bo zagotovila um, uh, prostor Evrope v svetu in tudi uh, predsednik Charles Michel uh, je govoril o boju za. Um, uh, boju proti pomembnim spremembam. Treba je samo prepričati svet. In naj povem, uh, Tudi sama to, da bi nam bilo zelo všeč, če bi bil predsednik eh, Charles Michel eh, danes tu. Eh, zelo pomembno bi bilo, če bi prisluhnil tej razpravi. Mislim, da je pomembno, da svet sliši, kako pomembna je odgovornost, ki, je, ki jo nosimo ne moremo razmišljati uh, o tem, da je treba vzeti denar uh, enim politikam uh, in ga dati drugim. Ne moremo vzeti denarja enim regijam in ga dati drugim. Uh, Jacques Delors eh, je bil prvi, ki je vzpostavil ta večletni finančni okvir. In eh, takrat je bilo že jasno, da potrebujemo eh, obširno evropsko agendo, ki mora biti bistveno širša kot posamezni nacionalni interesi. In to je ambicija, ki jo danes potrebujemo. Prosim, um, vodje vlad in držav, da imajo evropsko vizijo, kajti v igri je prihodnost tega evropskega projekta. In zdaj in enkrat za vse je treba sprožiti to razpravo o lastnih verjih in ta mora biti ambiciozna. Ne moremo narediti več za manj sredstvi, ne moremo eh, se lotiti eh, politike eh, za mlade, za kmete, za živinorejce, za nove podjetnike. Toliko različnih evropskih politik potrebujemo in tega ne bomo mogli uresničiti brez sredstev. Čas teče. Ta parlament je potrpežljiv. Samo še nekaj bom povedala. Parlament se odloča skupaj s svetom in ne bomo se pustili pritisniti ob zid zaradi časovnega pritiska, kajti prihodnost Evrope je v igri in to je naša največja odgovornost ta hip. Čolos. Najlepša hvala, predsednik Čološ, v imenu skupine Renew. Spoštovani gospod predsedujoči, dragi kolegi, Evropa bi v zadnjih letih morala odgovoriti na številne izzive, podnebne spremembe, eh, krizo priseljencev, krizo varnostnih izzivov. Od Evrope se zahteva vedno več. Zaradi tega je tudi proračun potrebno prilagoditi tej novi situaciji. Pozdravljam odločnost eh, Šarla Mišela, ki skupaj z hrvaškim predsedstvom skuša najti dogovor v zvezi z evropskim proračunom. To je pomembno za našo prihodnost, ampak proračun mora biti dober proračun pri Evropi ne more iti zgolj za zaveze, kajti zavez smo v zadnjih letih sprejeli veliko, ampak potrebujemo tudi zagotovila, da bodo te zaveze obrodile konkretne sadove za naše državljane. Sodelovati moramo in povezati moramo politične ambicije z proračunom, le na ta način bomo lahko verodostojni. Podnebne spremembe predstavljajo veliki izziv in zahtevajo rešitev, enako pa velja tudi za digitalno revolucijo. Poleg tega pa moramo posodobiti kohezijsko politiko in pa kmetijsko politiko. Vse to pa zahteva konkretne reforme skupne kmetijske politike. Najprej naj spregovorim o obsegu trenutnega proračuna. Ta nam ne bo omogočil spopadanje z trenutnimi izzivi. V prihodnosti ne bomo mogli doseči rezultatov in pomembno je zagotoviti verodostojnost Evropske unije v učeh eh, evropskih državljanov. Potrebno je povezati naše načrte z sposobnostjo delovanja, potem lastna sredstva. Proračun Evropske unije naj bi modernizirali in ga prilagodili pogodbam Evropske unije. Pogodbe Evropske unije pa zahtevajo trden proračun Leta 1998 smo na zadnje posodobili proračun. Čas je, da to ponovno storimo. Potem načelo pravne države. Zagotoviti moramo zaščito evropskega proračuna pred tistimi, ki ne spoštujejo vrednote Evropske unije in ne bomo sprejemali kompromisa glede načela pravne države. Potem jamstvo za mlade, varstvo zunanih meja, upravljanje migracij. Vse to zahteva trden proračun po brexitu, po krizah, s katerimi smo se soočili, je sedaj čas, da posodobimo Evropo in proračun mora biti dokaz, da smo to sposobni storiti. Evropski parlament ne more sprejeti kompromisa, ki bo uh, ogrozil sposobnost Evrope, da deluje v korist eh, svojih državljanov. Hvala lepa, predsednik Dzani, v imenu skupine ID. Izvolite. Presidente. Hvala lepa, gospod Eh, predsedujoči. Eh, res eh, je škoda, da predsednik Mišel danes ni tukaj z nami in da ne moremo tudi z njim razpravljati o tem proračunu. Kljub temu, da je veliko storil za ta proračun z svojim ambicioznim pristopom, ampak sedaj čakamo na njegov predlog, čakamo na številke, da vidimo, če se bo kaj spremenilo. Ampak glede na novice, ki smo jih dobili glede na dvostranske eh, pogovore, menimo, da se ta predlog ne bo prav veliko razlikoval od predloga finskega predsedstva, ki ni bil zadovoljiv niti za svet, eh, niti za parlament, niti za komisijo. Mislim, da smo tik pred pomembnim rokom za vzpostavitev večletnega finančnega ukvera in zaradi tega bi bil čas, da prenehamo sanjati in da k temu pristopimo za več pragmatizma in pa eh, realizma. Sredstva so omejena, sredstva so omejena zaradi tega in pri tem se strinjam z kolegom iz skupine ELS, zato ker ta parlament in pa druge inštitucije niso bile sposobne ustrezno uporabiti proračuna, ki nam je na voljo. Tukaj ne gre zgolj za goljufije, ampak tudi za programe, ki bi eh, lahko obrodili zelo dobre sadave, pa jih niso. Torej razumem eh, konzervativen pristop držav članic. Če ne bomo mogli dokazati dodane vrednosti evropskega proračuna, potem države članice sredstev ne bodo zagotovile. In ta parlament je večkrat izglasoval resolucije, direktive in podobno, ki so od eh, držav članic zahtevale proračunsko disciplino. Torej pokažimo disciplino tudi pri upravljanju našega proračuna, pri upravljanju z sredstvi Evropske unije. Prednostne naloge, ki smo si jih zastavili, ki so pomembne, ki so zapisane v pogodbah Evropske unije, lahko financiramo brez dodatnih sredstev. Kmetijstvo, ribištvo, podpora razvoju podeželja. Za vse to imamo dovolj sredstev v proračunu, ki je predlagan. Ni potrebno zahtevati dodatnih sredstev. 20 milijard bi lahko privrčevali z nepotrebnim programom za podporo strukturnim reformam. Tukaj gre zgolj za pogojevanje politike držav članic. Lahko bi prihranili tudi 13 milijard eh, v eh, skladu eh, za pomoč državam, ki se želijo pridružiti Evropski uniji. Tukaj govorim recimo o Turčiji, ampak za to bo potrebno malce pragmatizma, malce realizma in prenehati bomo morali sanjati, kaj ti sredstev enostavno ni. Hvala lepa. Predsednik Lambert v imenu zelenih. Hvala lepa, spoštovani kolegi in kolegice. Proračun je orodje. In vemo, da lahko uh, govorimo v nedogled uh, o um, tem, kako naj bo ta, uh, to orodje veliko, kladivo je kladivo, če je veliko ali mehno in če potrebujete potem drugo orodje, potem vam kladivo pri tem nič ne pomaga. Prisluhnil sem temu, kar ste povedala, predsednica, in strinjam se z vsem, kar ste povedali, razen s tem, ko ste rekli, da ne boste sprejeli proračuna, ki bo kjer bo manj kot 25 eh, odstotkov namenjenih eh, podnebnim spremembam, ampak mislim, da bi bilo treba zagotoviti tudi, da 75 preostalnih eh, odstotkov ne bo škodilo podnebju. Vem, da tega niste mislili, ampak vseeno je eh, to pomembno, da izpostavim. Na to strinjam se stotno s tem, kar je povedal kolega Weber, razen eh, s tem, kar se nanaša na skupno kmetijsko politiko. Namen eh, skupne kmetijske politike mora biti, da pomagamo kmetom pri tem prehodu na zeleno gospodarstvo. Vse mora k temu prispevati. Vprašanje doslednosti je res ključno pri eh, pregledu tega predloga sveta, kajti ne velja, da eh, bo svet nekaj sprejel, parlament pa potem to avtomatično potrdil. Potrebujemo tudi povezavo med eh, proračunom in spoštovanjem evropskih vrednot. Evropa je unija vrednot, in to je pomembnejše od gospodarske unije in eh, ne moremo biti del Evropske unije, če ne spoštujemo teh eh, vrednot Evropske unije in tu eh, je treba kar še precej narediti. Na to, kot je povedala Irače, predlog parlamenta 1,3 odstotke je razumen. Vsi vemo, da potrebujemo naložbe in zeleni sporazum bo podprl podporil in spodbudil te investicije. In uh, vemo tudi, kako je, uh, pomembne so javne naložbe, naprimer v infrastrukturo, železniško infrastrukturo. In tu potrebujemo proračun, ki bo dovolj obširen, da bo uh, te nove naloge tudi lahko prevzel. In, uh, Eh, svet ali podpišite 1,3 ali 1,5 odstotkov ali pa nam dajte lasna sredstva, kajti sicer ne bomo mogli tega eh, izvesti. In zadnje, kar bi povedal, in potem bom končal, gospod predsednik, tu sem bil pred sedmimi leti in takrat sem poslušal Martina Šulca, Gija Frhofštata, Žozefa eh, Dola, Um, takrat eh, so vsi rekli, nikoli ne bomo sprejeli uh, večletnega finančnega načrta, ki bo um, nazadoval v primerjavi z prejšnjimi uh, eh, proračunom. In kaj se je zgodilo? Proračun je vse čas nazadoval od takrat in prosim vas, da ste dosledni. Uh, če bo predlog eh, sveta neustrezen, če ne bo ustrezal našim kriterijem, potem eh, se ne smemo bati konflikta. Parlament eh, ni tu samo zato, da potrjuje vse, kar svet odloči in škoda, da Šarla Mišela ni, da bi to slišal. Predsednik Fito EKR. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi se pridružil svojemu predhodniku, eh, namreč eh, mislim, da bi bilo prav, da bi bil predsednik Mišel danes tukaj, da bi se lahko z njim neposredno pogovarjali o temah, eh, ki jih danes obravnavamo. Ne želim naštevati prednostnih nalog. Seveda se lahko strinjamo glede večino ciljev, ki so bili navedeni prispevki, ki jih poslušamo, so usklajeni prispevki, s katerimi se lahko vsi strinjamo. Vsi se strinjamo z bojem proti podnebnim spremembam, eh, z tem, da potrebujemo več inovacij, da potrebujemo več delovnih mest, več sredstev za naše raziskovalce in tako naprej. Lahko se strinjam eh, z eh, temi prednostnimi nalogami, ki naj bi pripomogle k lepši in boljši Evropi. Tega si želimo vsi ampak eh, smo v situaciji, kjer se moramo soočiti z drugačnim proračunom, predvsem pa z tveganji, ki eh, se lahko pojavijo za nekatere države članice, ne pa tudi za druge. Torej, smo eh, sedaj sredi razprave ki lahko pripelje do tega, da bo prišlo do utišanja nekaterih glasov, ki so zelo pomembni za to, da bi parlament eh, lahko eh, dosegal to, kar se mu zdi pomembno. Tukaj eh, mislim na kmetijsko in pa na kohezijsko politiko. Potrebno se je ogledati učinkovitost prejšnjega proračuna, zato pa nimamo dovolj poguma. Poleg tega pa se bo potrebno soočiti z drastičnimi proračunskimi rezi, ki niso privedli do nobenih rezultatov. Poleg tega pa manjka jasen načrt za ustrezno pripravo naložb. Razprava o paktu stabilnosti in rasti se mi zdi precej oddaljena od eh, nujnosti, s katero bi morali sprejeti ta proračun. Potem pa je tukaj še načelo pravne države. Na eni strani imamo tiste, ki uh, pravijo, spoštujejo načelo pravne države in ki imajo oziroma si jemljajo to pravico, da drugim razložijo, kaj je načelo pravne države. Zato pa se uporabljajo sredstva Evropske unije. To se mi zdi nesprejemljivo, predvsem pa nespoštljivo. Vsi, ki govorimo v tem parlamentu, imamo namreč podporo državljanov. Hvala lepa, gospod Papadimuli, s imenom Guje. Hvala lepa. Odsotnost gospoda Charlesa Michela na današnji razpravi je zelo slab eh, signal. To je res eh, slab znak za to, kar bo sledilo. Gospa von der Leyen, vi ste predstavili program eh, za pet let prejeli ste naše zaupanje in zato eh, ni prav, eh, da eh, pravite, da ste samo nek umestni člen med parlamentom in eh, svetom. Če želimo financirati vaš program, ki ste ga vi predstavili, potrebujemo vsaj 1,3 odstotke bruto domačega proizvoda, ki ga eh, Evropski parlament z veliko večino zahteva. Sicer ne bomo mogli uresničiti zelenega sporazuma, eh, razen če bomo eh, seveda eh, rezali v SKP in v kohezijsko politiko. Ne bo več denarja za, za naložbe, za inovacije in tako bomo oslabili evropsko gospodarstvo in ne bomo mogli se soočiti s krizo, ki nas čaka. Govorimo o praktičnih eh, stvarih. Če želimo doseči eh, kompromis eh, med tremi inštitucijami, potem moramo o tem razpravljati na osnovi predloga parlamenta. Poleg tega, kar je predlagala komisija, predlog komisije že ni več aktualen proračun, pred, eh, ki ga je komisija predlagala pred enim eh, letom, je pet odstotkov eh, nižji od večletnega finančnega okvira. Gospod Weber, vi boste morali prepričati gospod Merkel in morali boste prepričati gospoda Ruteja in gospa Eh, draga Irače, morala boš eh, prepričati eh, premijeja Danske in tako dalje. Sicer bo parlament moral izglasovati proračun, ki ni sprejemljiv in to se ne bo zgodilo. Gospod Pedičini v imenu nepovezanih poslancev, hvala lepa, gospod predsedujoči. V tem trenutku je predlog, ki je najbližji naši viziji, predlog Evropske komisije. Kot so že povedali kolegi, ki so govorili pred menoj, se strinjamo z financiranjem zelenega dogovora, konkurenčnosti Evropske unije in pa inovacij. Kako bi lahko temu nasprotovali? Potrebno je proračun povezati z eh, konkretnimi zavezami držav članic. Pri tem pa se je potrebno soočiti tudi z eh, razlogi eh, za priseljevanje. Ampak vse to se ne sme zgoditi na račun tradicionalnih politik. Govorim o kohezijski in pa o kmetijski politiki, ki sta ključnega pomena za Evropo narodov. Na vsak način nacionalnih prispevkov ne moramo povečati. Evropska unija mora imeti dovolj poguma, da se eh, bo financirala sama. Uvesti je potrebno oglični davek eh, in eh, pa pogumen digitalni davek. Hvala lepa, gospod Pedičini. Sedaj smo prisluhnili predstavnikom v imenu političnih skupin in začenja se splošna razprava. Kolega Olbricht, za dve minuti. Pani predsednica, pani komisar, debata budžetna. Hvala lepa, gospa uh, uh, predsednica. Proračunska razprava ni samo finančna razprava. Ko govorimo o prihodnosti naših uh, politik, se moramo spomniti, da smo v obdobju po brexitu. Uh, In eh, to je trenutek, ko, um, mnogi, ko mnogi pozivajo k temu, da izboljšamo stvari, da spremenimo stvari, ampak način, kako lahko stvari spremenimo, je lahko različen. Po brexitu Evropski parlament meni, da bi morala Evropska unija ohraniti eh, našo raven ambicij, raven eh, dejavnosti ali te celo razširiti. Ampak eh, v svetu pa vidimo drugačen pristop. Nekatere eh, države ne samo, da želijo eh, manjši proračun, ampak nekatere celo trdijo, da želijo manj dejavnosti Evropske unije, da želijo omejiti dejavnost Evropske unije, želijo se vrniti na staro britansko idejo in sicer renacionalizacije nekaterih politik. In zato ne želijo Eh, uložiti več denarja. Ne gre samo za proračun, temveč eh, te države želijo manjšo Evropo po brexitu z manj pristojnostmi. Evropski parlament se večinoma ne strinja s tem pristopom. Po brexitu Evropska unija ne more, eh, se ne more odreči svoji ambiciji, sicer bo s tem samo potrjena britanska vizija moramo najti način, kako se lotiti teh novih izzivov eh, in to z eh, lastnimi eh, veri. V parlamentu se bomo borili za to raven ambicij, ne bomo se strinjali s tem, da bo Evropa manjša in manj učinkovita. Hvala. Gospa Marquez za minuto in pol gospa predsednica, gospa komisarka. Eh, sedaj gre seveda za to, da se postavijo politične prioritete in da se to poveže tudi z izdatki, kar pomeni, da potrebujemo ustrezna sredstva za politične kompromise, za kompromise napram državljanom. Angažirati se moramo za državljanke in državljane, izpolniti moramo cilje. In ta časovni okvir, vsebuje izjemne izzive. Gre za to, da ponovno pridobimo zaupanje ljudi v EU. Večletni finančni okvir pomeni, eh, da je to eh, vaja, eh, kjer vsaka država članica mora izstopiti iz svoje cone udobja, iz svojega egoizma. Ampak to je možno. To smo videli v dolgi zgodovini Evropske unije, da se eh, nacionalni interesi lahko združijo z evropskimi interesi. Obstajajo politične prioritete za nas in to moramo vedno znova ponavljati pri skoraj da vseh eh, evropskih eh, političnih voditeljih. To niso samo prazne besede, ampak je to izraz prave politične volje. Naj navedem nekaj primerov želimo investicije za gospodarsko rast, za več delovnih eh, mest. Imamo program Invest EU, imamo kohezijo. Eh, želimo se boriti proti nenakosti, imamo kohezijske programe, eh, želimo digitalno preobrazbo, eh, imamo program Digital Europe, imamo sodelovanje izobraževalnih sistemov posameznih držav članic, želimo spodbujati mobilnost mladih, primer Erasmus, potem boj proti podnebnim spremembam, kohezijska politika, pravičen prehod, mehanizem tega pravičnega prehoda in ta seznam bi lahko še poljubno nadaljeval nadaljevali. Zato pa seveda potrebujemo ustrezna sredstva. To, kar imamo do sedaj, ne zadošča. Sredstva moramo povečati možnosti financiranja Evropske unije in zato potrebujemo lasna sredstva, ne da bi to šlo na škodo eh, državljanov. Ne želimo institucionalne krize, ne želimo je povzročiti vendar pa ne bomo odobrili nič, če bomo imeli proračun, ki ne bo upošteval naših političnih prioritet in če ne bomo mogli doseči dogovora glede lastnih sredstev. Hvala lepa, gospod, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospod, gospa ministrica. Eh, veseli me, da je Evropa sedaj eh, na križišču svoje zgodovine. Imamo velike izzive in ti zahtevajo velike napore. To vsi vemo. Po 60 eh, letih eh, skupnega življenja ta proračunska dogma enega odstotka ni postavljena pod vprašaj. Vsakih eh, sedem let se države pričkajo o tem, koliko bodo dobile, koliko bodo dale, plus nič cela nič en procent tam, minus nič cela nič dva tam in tako dalje. vsi pa so obsedeni s tem, da bi uplačali eh, čim manj. In problem za to je sedanji sistem financiranja. 80 odstotkov tega sistema je povsem perverznega. Vsi si prizadevajo za razne rabate in tako dalje. In uh, ni uh, lahko biti predsednik eh, sveta in zato podpiramo tako svet kot komisijo. To ni preprosto. In zato si prizadevamo za lasna sredstva. S tem uh, se bodo uh, znižala uh, nacionalni prispevki uh, in vsi bomo pri tem uh, nekaj pridobili. Evropska unija bo bolj samostojna finančno in lahko se bo odzvala na potrebe evropskih državljanov. Uh, Eh, situacija danes je eh, zelo eh, resna. Naš sistem financiranja je v eksistenčni krizi in brez reforme bo ta sistem uničil vsa naša upanja. Ta vrh 20. februarja bo ključen, eh, izmerili bomo ambicije eh, držav eh, in parlamenta. Kot pogajalka za parlament se zavezujem k temu, da bom branila prihodnost Evrope in evropskih državljanov. Gospod Bej, dve minuti. Večletni finančni okvir in eh, naš eh, proračunski projekt eh, ponavadi odraža naše politične izbire. 1,3 odstotke ehm, brutonacionalnega proračuna, to je previsoka odstotka ehm, Eh, previsok proračun, zlasti potem, ko bomo izgubili 12 eh, milijard eh, britanskih sredstev. Potrebujemo proračun za naše državljane. Kaj bodo naši državljani in preostali svet mislili o Evropski uniji, ki se takoj potem, ko izgubi eno državo, želi razširiti na Albanijo, Makedonijo in tako dalje? treba bi bilo eh, zagotoviti sredstva za eh, varnost eh, naših meja in proračun, ki ga sedaj imamo na mizi, reže v SKP in več kot 25 odstotkov pa naj bi bilo namenjenih v zelenim dejavnostim, ampak eh, to ne bo rešilo eh, ničesar. Eh, oslabili bomo gospodarstvo in tako bomo manj konkurenčni na um, eh, svetovni ravni. Eh, gospa von der Leyen eh, trdi o tem, kaj pričakujejo državljani, ampak državljani ne želijo uh, lastnih sredstev, kajti to bo dodaten uh, davek za evropske državljane. V Franciji uh, so državljani itak že obdavčeni v višini 47 odstotkov in to bo samo še dodatno breme. Eh, vse čas dajemo lekcije celemu svetu o, um, eh, eh, o človekovih pravicah, o, o vladavini prava in zato potrebujemo še sredstva. Hvala lepa, gospod Andersen, za dve minute. Milijardne igre okrog evropskega proračuna, Merklova se bori za nemški rabat. Številke govorijo jasno o tem. E, če se šefi držav in vlad skrivajo za temi številkami, e, potem gre v bistvu za vprašanja prihodnosti. Ali želimo biti podnebno neutralni, ali se želimo boriti proti revščini, ali želimo več digitalizacije in raziskav. Zeleni to želijo. In zato želimo predlog, ki ga bo eh, izdelal gospod eh, Mišel, eh, presojati z teh vitikov. Ena cela nič ali ena cela nič sedem odstotkov je veliko premalo. To pomeni zmanjšanje evropskega proračuna, manj denarja za prihodnost. Potrebujemo skupne investicije v EU za to, da bi bili oglično neutralni, vendar pa moramo ta sredstva podnebno neutralno tudi razdeliti. Več za obnovljive vire energije in kmetijstva kmetijstvo, ki bo podnebno pravično. Za nas pa EU ni samo denarni stroj, kjer vsi nekaj dobijo, ampak gre za nas tudi za debato, za vrednote in demokracije. In če teptamo demokracijo, eh, potem eh, taki ne smejo dobiti denarja iz EU. Eh, potrebujemo ustrezne mehanizme. Če Viktor Orban z drugimi skupaj krši pravna pravila, potem se mi s tem ne moremo strinjati. Nobena država ne bo profitirala več več uh, kot uh, Nemčija in zaradi tega uh, je zelo pomembno to stališče. Nemčija bi bila brez EU šipkejša. Nemška podjetja ekstremno veliko izvažajo uh, v države EU in profitirajo od uh, investicij v vse države članice. Zato si želimo, da bi uh, se Nemška zvezdna vlada zauzirala uh, za močan uh, proračun. Uh, Eh, kajti Nemčija izjemno veliko investira v Evropsko eh, unijo. Mislimo, da bi bilo dobro, če bi eh, plačevali tudi 20 ali 30 centov več in zato z zanimanjem pričakujemo, kakšen bo izid vseh teh razprav. Hvala. Hvala za minuto in prav. Eh, gospod van der Welt, eh, gospa komisarka, eh, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Pred nami je zelo velik izziv v okviru današnje konstelacije. Imamo novo izvoljeni parlament za 60 odstotki novo izvoljenih poslancev, imamo komisijo, ki je izjemno ambiciozna in imamo tudi predsedstvo sveta. Eh, in eh, zato vidimo, Eh, tu eh, določeno eh, podlago za uspeh. Večina v parlamentu, torej 60 odstotkov novih članov, kratko malo ne bo kar tako potrjevala stvari. Gospa predsednica komisije Uršula von der Leyen je zastavila zelo ambiciozno delo. Energetska politika, podnebne spremembe, to so pomembne geostrateške prioritete, to je pomembno za našo prihodnost, za našo konkurenčnost, vendar pa za to potrebujemo tudi denar. Zato zato je proračun tako zelo pomemben. Eh, eh, nimamo prostora za finančne pustolovščine. Če nekateri komisari pravijo, eh, da je vseeno ali imamo denar ali ne, potem je to neodgovorno za takšnimi izjavami. Padajo investicije, ki so nujno potrebne. Uh in nikakor jih ne bo več. Eh, in paziti moramo tudi na to, eh, da bo zagotovljena uspešnost vseh programov. Eh, vsak evro, ki ga izda EU, mora biti povezan z donano vrednostjo za evropske državljanke in državljane. Hvala lepa, gospod Omarže, minuto in pol. Hvala. Kar me preseneča pri teh pogajanjih, je eh, pomankanje nekega zgodovinskega razuma eh, naših eh, vodilnih. Tu smo priča zelo velikim spremembam, socialnim, gospodarskim, podnebnim. Evropa mora narediti korak naprej. V svetu pa imamo um, Eh, vodilne, ki eh, niso na nivoju in ki se obnašajo kot eh, neki, neki majhni računovodje neke, v nekem bloku. Evropa lahko naredi največ, In eh, to lahko naredi na ta način, da uh, zaščiti svoje državljane. In če ne naredimo koraka naprej, pomeni, da nazadujemo. In uh, če Evropa ne bo sprejela ambicioznega uh, proračuna, potem bo uh, nazadovala za deset let. In, uh, strošek eh, rezov v eh, kohezijsko politiko bo zelo visok. To bo pomenilo eh, več revščine, manj delovnih mest, več socialnih primerov in naj povem, da za proračunsko obdobje 2014-2020 smo 100 milijard evrov skozi vse te politike investirali tudi Eh, v podnebje. Gospod Omar, že eh, vprašanje modrega kartona za vas. Gospod Markez ima vprašanje za vas, ali sprejmete vprašanje? Dobro. 30 sekund imate do vprašanja. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča, predsednik Omar, že v moji državi na Portugalskem smo dali naši državi upanje eh, s tem, da eh, smo obrnili hrbet eh, vsem tem varčevalnim ukrepom. Nov proračun je lahko novo upanje za Evropo. To lahko odgovori na pričakovanja evropejcev, ki želijo politike, v katere verjamemo. Na milijone evropejcev to pričakuje. Ne vem, eh, se opravičujem, ampak mislim, da vprašanje ni bilo jasno. Gospod Omar, že želite odgovoriti? Spoštovani kolega, gospod Marques, mislim, da sta najni viziji eh, povsem skladni. Res je, da eh, kohezijska politika je politika, ki bo prispevala tudi k novim prednostnim nalogam, ki jih danes opredeljujemo. In to razlikovanje med eh, tradicionalnimi in novimi politikami je razlikovanje, ki eh, nima nobene prave osnove. Hvala lepa. Gospod Papadakis za minuto. Hvala lepa ta razprava glede proračuna um, je opredeljena z tem minskim poljem, ki, ki mu rečemo interesi držav uh, uh, in pa sektorjev in velikih industrijskih podjetij, ki bodo lahko uh, uh, koristila uh, učinke Brexita in tako dalje. Na ta način bomo lahko uh, uh, uporabili vse to kot uh, trojanskega konja za uh, upravičevanje cel, uh, cele vrste uh, ukrepov, uh, ki bodo na stotine ljudi privedle uh, do izgube dela. Tu si prizadevamo za uh, energetsko neodvisnost, pa tudi v okviru SKP-ja. Uh, vsi, vsi prizadevajo samo za interese velikih e, skupin, to nas ne preseneča in zato bi uh, se želeli boriti uh, proti tem velikim multinacionalkam in za ljudi. Hvala lepa. Gospa uh, Grapini ima vprašanje ali sprejmete vprašanje? Gospa Grapini doamnă președintă stimate coleg înțeleg. Hvala lepa, uh, predsedujoča. Uh, spoštovani kolegi, uh, razumem, da ste proti SKP-ju, kajti to naj bi nekaterim koristilo. Ampak kaj to pomeni? Ali to pomeni, da moramo z novim proračunom omejiti ta sredstva ali Eh, menite, da je eh, treba eh, več uložiti v boj proti davčnim utajam in tako dalje? Gospod Papadakis. V vsakem primeru tisti, ki bodo koristili novo SKP, so velika industrijska podjetja. V kapitalističnem svetu bodo eh, pač te investicije usmerjene v velika podjetja, MSP pa bodo zopet eh, trpeli. Vedno so velike skupine tiste, ki eh, koristijo takšne naložbe in to je obstajalo že v preteklosti in enako bo veljalo za prihodnost. MSP bodo žrtve in zato se morajo boriti. Gospod Fernandeš. Hvala, gospa predsednica. Mi pričakujemo to srečanje že od novembra 2018, ampak bolje pozno kot nikoli. Potrebujemo ustrezna finančna sredstva za koherentno, solidarno, produktivno, konkurenčno Evropsko unijo. Gre za trajnostno rast in. To je povezano z varstvom okolja. Potrebujemo nova lasna sredstva. To je rešitev. Zato Eh, da bi končali eh, sedanjo prakso. To potrebujemo za proračun Evropske unije. Vendar pa to ne sme iti na stroške državljanov Evropske unije. In zato je načelo zelo enostavno. Tisti, ki ne plača eh, Eh, mora zato nositi svoje posledice. Potrebujemo davek na finančne transakcije, potrebujemo davek eh, za digitalna podjetja, eh, potrebujemo trg emisij.